Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Poročilo kolegice Lunaček, stabilizacijsko pridružitveni sporazum med EU in Kosovom. E, torej, e, glasujemo poimensko o tem poročilu. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Imenovanje članov preiskovalnega odbora za mirjenje emisij v avtomobilskem sektorju, torej konferenca predsednikov je eh, predlagala to imenovanje članov, nismo prejeli nobenih eh, predlogov sprememb zato veljajo eh, ti predlogi, ta imenovanja za sprejeta. Pridružitveni sporazumi, poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani vzdržani zabrnjeno 8, za, proti, vzdržani zabrnjeno 9, za, proti, vzdržani zabrnjeno 5. Pojminsko glasovanje glasujemo. La votazione è chiusa konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, člen 26 in sicer imamo ustni predlog kolege Galarja. Prosim, gospod Galar. Hvala, gospod predsedujoči. Ker je v Moldovi končno, ker imamo novo vlado, je bilo treba posodobiti besedilo. Skupaj s kolegom Fleckensteinom sem to naredil. E, na glasovalnem seznamu vidite e, besedilo, ki se začne z Welcome to the creation of a new government in tako naprej. And in se konča in order to guarantee a sustainable success of the reforms and hopes that the new government will be able to deliver substantial results. Torej, to je besedilo v angliščini. Hvala, kolega Galar. Ali kdo nasprotuje temu predlogu spremembe? Se pravi, da glasujemo o 26. Eh, ustno spremenjenem členu. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Oziroma zavrnjeno. Se opravičujem, ali želite, da preverimo? Ne, lahko preverimo. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. člen v treh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti vzdržani sprejeto tretji del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 12. Želite preveriti dobro, glasujemo o tretjem delu 31. odstavka. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 14. 14 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno 17 za, proti se opravičujem poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno 44 odstavek, ustni predlog spremembe kolege Fleckensteina, prosim. Äh, Gospod predsednik, predsedujoči, predlagamo naslednjo spremembo. Takes note of weiter und nicht. The upcoming interconabrae in a express deep concern. Um, Tore takes note of. Upošteva. Hvala, kolega Fleckenstein. Ali kdo, a je kdo proti temu predlogu spremembe? Ali jih je 40, ki temu nasprotujejo? Ne. Ni jih 40, zato bomo glasovali o tako spremenjenem 44. odstavku glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe ena. Ali želite povedati, kaj v zvezi s poslovnikom? Ja, gospod eh, eh, predsedujoči, več kot 40 nas je ustalo in niste pravilno šteli. Zato želimo, da se to preveri. Ma, se opravičujem. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve, poimensko glasovanje glasujemo. votazione chiusa konec glasovanja zavrnjeno tri za proti vzdržani zavrnjeno štiri za proti vzdržani zavrnjeno sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji za proti vzdržani sprejeto A to je bilo pa res jasno. Sedaj gremo na glasovanje o klauzuli o vzajemni obrambi v eh, zvezi s 42. členom. Prvi predlog spremembe, poimensko glasovanje, kdo eh, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Šesti odstavek za proti vzdržani sprejeto. Sedmi odstavek. Za proti vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 8. Poimensko glasovanje. Glasujemo konec glasovanja. Sprijeto. Enajsti odstavek poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Ali ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprijeto. Dvanajsti odstavek spet poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto 17. odstavek za, proti, vzdržani sprejeto 18. odstavek poimensko glasovanje začete glasovanja, konec glasovanja sprejeto. Uvodna izjava H v treh delih prvi del poimensko glasovanje, začete glasovanja, konec glasovanja. sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto tretji del, spet poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava I izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo po imensko o celotni resoluciji. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Pasiamo. Sledi glasovanje o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanje sveta OZN za človekove pravice v letu 2016. Predlog spremembe dve. Z dvigom roke, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 29. Eh, odstavek v dveh delih. Prvi del za. Ali želite glasovati o predlogu spremembe 2? Dobro. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 307, 320, če ne dvignete roke, z eh, tega mesta res ne morem preveriti. 29. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38. 38. odstavek, prvi del pojminsko glasovanje. No, ne, 31 se opravičujem. Odstavek 31 se opravičujem. V trih delih. Prvi del z dvigom roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del pojminsko glasovanje da sujemo. Konec glasovanja. Sprejeto tretji del, spet poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 32. Prvi del, eh, kdo je za, kdo je proti, se kdo zdrži sprejeto. Drugi del, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34. odstavek, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj eh, pa 38. odstavek v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 45. odstavek v dveh delih prvi del pojminsko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto drugi del pojminsko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. Ti 46. odstavek eh, pojmensko glasovanja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 86. odstavek, spet pojmensko, glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Odstavek 89 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, uvodna uh, izjava H uh, z dvigom roke, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje o celotni um, resoluciji, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sledi eh, glasovanje o poročilu. Geringa de, de Ödenberg, dejavnosti odbora za peticije v letu 2014. Predlog spremembe 11 v dveh delih, prvi del z dvigom roke, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Ampak dobro, bomo preverili, ker se to ne vidi tako dobro. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del, spet z dvigom roke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani. Menim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 4. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj um, peti odstavek v dveh delih. Eh, kdo je eh, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del. Ampak, kolegice in kolegi, res ni možno ugotoviti, koliko vas dvigne roko, če ne dvigujete roke. Torej, še enkrat, Prvi del elektronsko glasovanje, konec glasovanja, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Ora facciamo una verifica. No, bomo pa preverili. Elektronsko glasujemo o drugem delu če ne dvignete roke, kako pa naj vidim? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5 z dvigom roke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, šesti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osmi odstavek eh, z dvigom roke, kdo je za, oziroma predlog spremembe šest za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa smo pri devetem odstavku v dveh delih za. Prvi del za, drugi, um, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani sprejeto. Poimensko glasovanje o 12. odstavku glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 21. odstavek v dveh delih po imensko prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del po imensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23. odstavek v dveh delih po imensko glasujemo prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24. odstavek v dveh delih poimensko. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. odstavek v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti vzdržani zabrnjeno. Osm, predlog spremembe 8. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani zabrnjeno. Če želite, lahko preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 9 elektronsko konec glasovanja. Zavrnjeno, pravilno sem ugotovil 34. odstavek prvi del z dvigom roke za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35. odstavek v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 44. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe ena, ki se nanaša na uvodno izjavo E za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ampak tudi tu se ni dobro videlo, zato bomo to elektronsko preverili. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, uvodna izjava Q. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, gre za uvodno izjavo Q. E, elektronsko glasovanje konec glasovanja. Sprijeto. Kon, um, vodna izjava X prvi del za, proti, vzdržani sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani sprijeto. Ava A, G. V dveh delih prvi del za, proti, vzdržani sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani sprijeto vzdržani, zabrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji po, imun, po iminsko. Začite glasovanja. Sprejeto. A casa. Zdaj pa lahko greste domov. Procediamo ora alle dichiarazioni. Sedaj pa eh, nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Secondo l'ordine. Torej po dnevnem eh, redu bomo začeli stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med EU in Kosovom. Gre za priporočilo gospe Lunaček. Obrazložitev. Eh, torej, kolegica Morvej želi obrazložiti svoje glasovanje eno minuto. Kur, eh, kérem, je... Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da je izraz pomanjkanja spoštovanja, če moramo začeti govoriti.